il presidente eccoci allora la seduta è ripresa nadaljujemo s plenarnim zasedanjem Zapisniki včerajšnje seje so bi že bili razdaljeni. Zanima me, ali imate pripombe, prosim. A, no. Pardon, nihče ne želi besede, očitno. Kaže,